Okay, now we have to. Yeah. Okay, colleagues, if we can take our seats. Kolegi, prosim, sedite na svoje mesta, kajti začeli bomo z to posebno sejo. Gre za izmenjavo mnen z mladimi, ki so sodelovali na Evropski prireditvi za mlade AI o vlogi zunanjega delovanja Evropske unije pri obravnavanju migracijskih tokov. To je ena izmed najpomembnejših tem, s katero se Evropska unija ukvarja danes. in vsi vemo, da je veliko političnih izzivov in težav, Evropska unija pa je naredila tudi nekaj dobrih korakov, nekatere države so sprejele begunce in jih skušajo vključiti v družbo. Vemo pa, da se v zvezi s tem pojavlja tudi veliko težav. Torej, zelo vesela sem, da lahko pozdravim naše današnje goste. Maja je potekala prireditev za mlade v Strasburgu in uh, eh, 7000 mladih uh, je prišlo in uh, predstavilo ideje, uh, ki uh, so potem bile predstavljene tudi v petih odborih Evropskega parlamenta. Septembra ste poslanci dobili informacije za te prireditve. Gre za vizijo prihodnosti Evrope, vizijo mladih. In eh, mladi nam bodo danes predstavili nekaj pobud, jaz pa bi vas prosila, da se na te pobude odzovete. Torej, eh, tri eh, kratke predstavitve bomo imeli. Predstavili, mladi bodo predstavili tri pobude in potem želijo vaš odziv. Tri minute maksimalno pa boste dobili za vaš prispevek. te pobude, ki bomo slišali danes, pa bomo vključili tudi v eh, našo naslednjo razpravo odborov AFET in DEVE. Inda Sakarova z inštituta v Bruslju eh, se ukvarja z eh, študijami na temo miru v, Evropo, z, v Evropi z verskim eh, ekstremizmom in z evropsko sosedsko politiko. Bila je pripravnica eh, tudi na eh, češkem veleposlaništvu in trenutno kot sodelovka dela na Inštitutu za evropsko, evropske študije. Gabriela Eurila. je prejela štipin, štipendijo uh, in uh, na ta način uh, je zaključila tudi uh, študij. Uh, Pročevala je situacijo na področju človekovih pravic na svetu, ukvarja se tudi z dostopom do pravosodnih storitev. Mateus van de Džuska, pa je, se je preselil iz eh, Polske eh, v Nemčijo kot otrok skupaj s svojo družino. Od, v letih 2009 do 2015 je delal v uradu za migracije v eh, Nemčiji in postal je predsednik predsednik eh, konfederacije sindikatov eh, SEZI, ki se ukvarja z eh, pripravo politike za področje migracij. Mateus bo predstavil prvo pobudo, potem Andreja in potem se bodo kolegi hitro odzvali. Mateus. Diplomatic... Najlepša hvala. Moj predlog bi omogočil vsem predstavništvem Evropske unije, da bi lahko zagotovili zaščito eh, prosilcem za azil eh, v nujnih primerih. To bi omogočilo dodelitev statusa eh, beguncev tistim, ki ta status nujno potrebujejo, kot se trenutno dogaja v Siriji. Vse države članice bi eh, lahko zagotavljale enotne storitve, torej le eno veleposlaništvo bi lahko zagotovilo, mm, eh, bi lahko odobrilo prošnjo za ezil v imeno vseh eh, držav članic. V primeru zavrnitve azila bi bili prosilci ustrezno obveščeni in upam, da se potem ne bi odločili za nevarno pot v Evropsko unijo preko sredozemlja. Ko sem delal v uradu za migracije v Nemčiji, sem se pogosto uh, srečal uh, z prosilci za azil. Uh, in uh, ko so bile njihove prošnje zavrnjene, so mi dejali, da če bi to vedeli prej, potem se uh, ne bi odpravili na nevarno pot preko sredozemlja. Ne želimo, da sredozemlje postane veliko pokopališče. Pri tem pa moramo upoštevati tudi, da Eh, ljudje mogoče sploh ne morejo zapustiti svoje domovine, da bi prosili za azil. Zaradi tega bi eh, morala Evropska unija zagotoviti humanitarno pomoč za tiste, ki ne morejo zapustiti eh, svoje države. To bi ravno tako zmanjšalo število oseb, ki skušajo nezakonito vstopiti v Evropsko unijo. Hkrati bi to zmanjšalo tudi zaslužek tihotapcev. Eh, to ni eh, nova oblika, ampak eh, nova oblika sodelovanja, ampak je to model, ki se že uporablja v Mehiki in Južni Ameriki. Hvala lepa, oči, odlično ste se držali tudi časa za govor. Andreja Gavril. Ja, torej, kolegi, slišali ste njegov predlog in lahko se nam odzovete. Andreja, izvoli. Moj predlog je, da bi naj Evropska unija ustvarila varna območja v državah konflikta na mesto že obstoječih uh, taborišč za begunce. Na, na, ta, na ta način bi lahko begunska taborišča spremenili v varna mesta za našo podporo, za podporo evropejcev. Ta varna mesta bi lahko stopila v partnerstvo z različnimi evropskimi mesti na posameznih področjih, ampak varna območja v državah konflikta projektov bodo delovala samo, če bomo eh, tudi poskrbeli za varnost teh območij za skupnimi prizadevanji. Nedavna izjava vrha v New Yorku o, migranci, o migrantih in beguncih predstavlja dober začetek prizadevanj za to, da bi znova poskrbeli za mir in pa za stabilnost. Drugič, Potrebujemo resnične evropske socialne ukrepe. Z evropskimi sredstvi moramo podpreti obstoječo zdravstveno in izobraževalno infrastrukturo na teh območjih. Prav tako pa moramo tem eh, ljudem, ki živijo v teh območjih, mestih, varnih mestih, omogočiti, da lahko dostojno živijo. Eh, Tisti, ki začasno bivajo v varnem mestu, bi dobili dostop do zdravstva, do izobraževanja, prav tako pa morajo imeti možnost, da se lahko svobodno razvijajo in da lahko postanejo gospodarsko neodvisni ob spoštovanju pravne države in brez uh, tujega poseganja v njihove notranje zadeve. To pomeni, da lahko razvijajo svoje, uh, svoje lastne poslovne obrate ali pa da lahko recimo dobijo na razpolago košček zemlje, zato da lahko tam obdelujejo pridelke. Hvala lepa. V odboru za razvoj se bomo danes pogovarjali o Siriji in o tem, kako bi lahko humanitarna pomoč dosegla Sirijo. To je sedaj zelo, zelo težavno in zelo mi je všeč tvoja ideja o varnih mestih ter tudi prva ideja o pomoči beguncem. Torej imamo tri sklope idej. Še dvakrat bomo torej ta krok ponovili. Uh, bomo sedaj sprejeli besedo dveh poslancev in kasneje bosta spet dobila besedo dva poslanca ob naslednjem krogu. Gospa Desarnes je prva. Najlepša hvala. Na kratko, popolnoma se strinjam s prvo pobudo. Evropska unija bi morala odpreti eh, urade za sprejem eh, prosilcev za azil v določenih državah, v Turčiji, v Jordani, v Libanonu, tam, ker eh, begunci so in eh, trenutno je edini način, eh, da eh, nek prosilec za azil uloži svojo prošnjo, ta, da plača za prehod in da tvega svoje življenje. Kanada se je odločila za takšen sistem in na tisoče oseb so na to pripeljali v Kanado. Eh, njihove prošnje pa so obravnavali na menih območjih v Siriji. Hvala za eh, to pobudo. Ja, ko sem opazovala situacijo v južni Turčiji, se mi zdi, da bi bilo bolje, če bi tem ljudem neposredno pomagali tam, preden, se začela, preden so se začele te masovne migracije. Gospod Panceri, izvolite. Eh, Najlepša hvala. Vedno cenim nove ideje. Eh, še prav posebej eh, te ideje eh, treh mladih oseb. Vendar pa se pojavljajo seveda tudi določene težave. Recimo ideja, da bi uporobili diplomatska predstavništva, zahteva najprej posodobitev tega koncepta. Danes nimamo dovolj diplomatskih predstavništv. In uh, drugič, uh, morajo biti države članice pripravljene sprejeti priseljence. Kanada uh, je enotna država, medtem ko je Evropa veliko bolj uh, razdeljena in seveda bi morali najprej zagotoviti solidarnost pri porazdelitvi. In še uh, tretja stvar, seveda obstajajo različni tipi priseljevanja. Uh, v primeru uh, gospodarskega priseljevanja. Eh, bi seveda lahko uporabili eh, diplomatska predstavništva. Eh, določene države članice na noben način ne želijo to vrstnega priseljevanja. Vendar pa je tukaj še druga oblika migracij. Gre za tiste, ki trpijo pred preganjanjem, pred vojno. In tukaj gre za akutno situacijo. Eh, namreč ti ljudje morajo takoj zbežati, nimajo časa, da odidejo na predstavništvo in prosijo za eh, obravnavo prošnje za azil. In uh, vse skupaj je seveda odvisno tudi od tega, kje se nahajajo ta diplomatska predstavništva. Mislim, da gre sicer za pravilne pobude, ampak upoštevati morate tudi te vidike, ki sem jih ravno kar navedel. Okay, so Ja, dobro, da se pogovarjamo tudi o praktičnih vidikih izvajanja predlaganih politik. Eh, sedaj bomo zaključili točko. Andreja, bi se želela ozvati na to, kar sta povedala oba poslanca? Uh, Mislim, da so se navazovali bolj na Mateuževo idejo. Naj samo odgovorim na vprašanje v zvezi z eh, ekonomskimi imigranti. Tukaj potrebujemo dogoročen odgovor in morali bi se osredotočiti predvsem na preprečevanje. Mateuš? Uh, Hvala lepa, gospe Sarnes, ki je izrekla podporo moji ideji. Zahvaljujem se tudi gospodu Panceriju. Seveda je težko vprašanje, predvideti takšne naloge v evropskih diplomatskih predstavništvih. Ampak kot sem predstavil v svoji ideji, pomembno je, da bi vse države članice skupaj upravljale to nalogo, tako da bi samo eno uh, diplomatsko predstavništvo sprejemalo prošnje za azil. Uh, torej države bi skupaj upravljale to nalogo. Zato seveda potrebujejo več osebja, ki ga je treba tudi ustrezno usposobiti. Ampak po drugi strani, govorili ste o osebah z neposrednimi potrebami. Ja, torej tukaj sem omenil recimo Sirijo. Ko ti ljudje zaprosijo Ko bi ti ljudje zaprosili za azil pri teh uh, diplomatskih predstavništvih, bi jim morali dati na voljo tudi dokumente, s katerimi bi lahko vstopili v Evropsko unijo, zato da se jim ne bi bilo treba odločati za te nevarne poti. Idea, but... Uh, ja, dobra praktična ideja, ki je politično gledano težko izvedljiva. Takšno sodelovanje med eh, državami članicami je težko izvedljivo. UNHCR je ima veliko izkušenj z eh, obravnavanjem beguncev v samih eh, konfliktnih točkah in uh, Tudi eh, v ZN-u so uporabljali takšen način, da so begunce spremali neposredno iz begunskih, eh, begunskih taborišč. Pri nas imamo recimo veliko ljudi iz Demokratične republike Kongo, iz nekaterih drugih konfliktnih žarišč. Eh, no, kakorkoli, sedaj pa naslednji dve ideji. Linda Slapakova bo naslednja. Simil. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Videli smo, da je na tisoče družin prečkalo sredozemlje eh, in eh, predvsem mladi so v srčiki teh migranskih eh, tokov, so največje žrtve. Zato bi predlagala Evropski okvir za ukrepe, s katerimi bi se odzivali na potrebe mladih v tujini. Prvič je treba jim zagotoviti boljš, boljši dostop do izobraževanja in se spopasti s problemom brezposobnosti mladih mladih. Pomankanje gospodarske stabilnosti je eden izmed glavnih vzrokov za masovne migracije in brez tega, da se lotimo tega problema, se situacija ne bo spremenila. Mladi ljudje bodo morali vedno znova zapuščati svoje države brez kakršnih koli eh, pozitivnih izgledov za prihodnost. Prav tako predlagam sodelovanje med organizacijami mladih in nevladnih organizacij. Na ta način se lahko tudi bolje borimo proti radikalizaciji, proti ekstremizmu. Eh, pri mojem eh, delu sem ugotovila, da radikalizacija mladih najbolj prizadane skupnosti na najgloblji način in to samo prispeva k polarizaciji družbe ter k negotovosti. Zato bi morali bolje opolnomočiti lokalne skupnosti, okrepiti je treba svojo prezivanost za boj proti radikalizaciji, proti ekstremizmu in proti nasilju, recimo za pomočjo civilne družbe, za programi, ki jih poznamo tudi iz Evrope in ki bi jih lahko izvažali tudi čez Mediteran. In pa eh, še na zadnje, treba je eh, predvideti učinkovite programe reintegracije za uh, migrante, ki se vračajo. Na ta način bomo lahko te migrante spet vključili v skupnosti in mladi se bodo lahko spet uh, razvijali in bodo uspešni. Uh, všeč mi je ta ideja o podpori schemam za zaposlovanje mladih. No, Andreja Gavrila bo pa sedaj predstavila naslednjo idejo. No, Eh, vse skupaj zgrajeno na načelu, da če naučiš človeka, kako uh, loviti ribe, potem ga s tem prezgrbiš za življenje. V tem smislu pozivam, da ustanovimo Evropski eh, korpus za mir. Um, Na ta način bi s tem poskrbeli za stabilnost, za mir, za izgradnjo zmogljivosti v prizadetih skupnosti. To bi lahko vključili tudi v Evropsko agento za migracije. Uh, um, nadarjeni evropski mladi bi lahko tako uh, odšli v države v razvoju, zato da bi lokalni skupnosti poučevali v veščinah, recimo na področju kmetijstva, zelene energije. Morda uh, nizozemski predstavniki tukaj vedo, da lahko iz uh, odpadkov izgradiš uh, mlin na veter in zato sem izvedela samo, ko so um, socialni mediji izpostavili revnega najstnika iz Malavija, ki je iz odpadnega materijala gradil um, mline na veter. Um, mladi ljudje bi lahko sodelovali tudi z duhovnimi vodi teh skupnosti, z lokalnimi nevladnimi organizacijami in izobražalnimi centri. In uh, bi, z evropskimi sredstvi bi pokrili izobraževanje teh mladih in njihovo uh, mesečno plačo. Eh, ukrepi in aktiv, o ukrepih in aktivnostih bi poročali, na ta način bi bili ti rezultati bolj vidni in bi lahko navdihnili tudi podobne takšne projekte. In uh, podariti moram tudi to, da mora Evropska unija pomagati mladim, da, da, da mm, izberejo uh, smiselno življenje, ne pa nesmiselno smrt. Torej, s takšnimi projekti bi lahko preprečili tudi nasilne smrti mladih, ki sedaj odhajajo v konfliktna območja in pa njihovo radikalizacijo. Eh, da, všeč mi je tudi ta ideja mm, o sodelovanju mladih za iskanje rešitev. Vemo, da je v Afriki demografska rast zelo velik izziv, eh, ko gre za zaposlovanje vseh teh mladih. Včeraj smo imeli zanimivo predstavitev v odboru Deve o pametnih vaseh. V afriških vaseh eh, tako um, skupnosti razvijajo eh, posebne infrastrukture, zato da lahko imajo energijo, elektriko. Vemo, da je težko se učiti, če recimo nimaš elektrika ali pa uh, luči. Uh, zvečer. Ali še želi kdo izmed kolegov odzvati na tak rok idej? Eli. Uh, yeah. Hvala za vaše ideje, hvala, da ste danes z nami. Eh, žal mi je, da sem zamudila, bila sem na nekem drugem sestanku. Eh, zato bi dodala naslednje. No, mogoče ste o tem že govorili. Tukaj v Evropskem parlamentu se že leta in leta zauzemamo, no, vsaj zadnji dve leti se zauzemamo za rešitve, ki bi pomenile skupna prizadevanja držav članic na ravni Evropske unije. Sama sem bila pred dvema tednoma v New Yorku, to je bil prvi vrh. Uh, um, Združenih narodov o beguncih in migracijah. In tam smo razpravljali o globalnem prizadevanju, ki je potrebno za soočanje s tem globalnim izzivom. Globalni problemi potrebujejo globalne rešitve, to je jasno. Ampak kako najmo kot Evropska unija kredibilni, ko zahtevamo globalna prizadevanja, če pa niti znotraj Evropske unije nismo sposobni poskrbeti za skupne rešitve. Danes imamo šest držav članic od 28, ki obravnavajo 80 odstotkov vseh prošen za azil, ki so uložene v Evropski uniji. To ni vzdržno. Eh, če bi ta prizadevanja porazdelili na 28 držav članic, potem bi bilo vse skupaj mm, dosti bolj vzdržno. No, mi parlamentarci se skoraj vsak teden vračamo domov, pogovarjamo se z našimi voljivci, z našimi državljani v nacionalnih državah in moram povedati, da ljudje težko razumejo pristojnosti, ki jih ima vsaka posamezna institucija. Zato moramo ustrajati pri tem, da morajo prizadevanja biti skupna, sicer nam ne bo uspelo. Ana Gomes. So uh, tudi meni je žal, da nisem slišala vseh, uh, zamudila sem na sejo. Sem pa slišala konec in uh, mislim, da ste zadeli upavno. Res je. Osredotočiti se moramo na mlade, mlade moramo spodbuditi, naj bodo aktivni zagovorniki človekovih pravic demokracije, ne pa zagovorniki kulture smrti. In zato menim, da bi morali zahtevati od naših vlad, da strateško investirajo v programe, ki bi priprečevali širjenje ekstremističnih ideologij, ki vodijo samo do nasilja. Mislim, da na tem področju naše vlade še niso bile dovolj aktivne. V Evropskem parlamentu smo pred enim letom govorili o preprečevanju, mislim, da je je, da so naložbe v preprečevanje predvsej omejene. Ne bo nam uspelo, če v to ne bomo vključili tudi mladih ljudi na lokalni ravni. Ti so ključni agenti, ki se lahko borijo proti ekstremističnim ideologijam eh, teroristov in ekstremistov. No, seveda zato potrebujemo politike, ki bodo opolnomočile mlade. Vse skupaj je treba povezati z socialnimi priložnostmi, z delovnimi mesti. Ne moremo misliti, da nam bo uspelo na področju preprečevanja, če istočasno našim mladim ne bomo ponudili niti osnovnih priložnosti, torej delovna mesta in tako naprej. To pomeni, da moramo odpraviti te neumne vrčevalne politike, ki so nam samo škodile, tudi ko gre za našo varnost. In uh, poskrbeti moramo tudi za socialno integracijo ljudi, ki prihajajo k nam. Potem uh, navezujem se na to, kar je povedala Eli o beguncih. Način, kako mi sedaj upravljamo s pritokom peguncev in migrantov, ki se ne bo ustavil, če se bodo ustavile vojne. Ne, vedno več jih bo prišlo k nam. Evropska unija mora uh, pomagati pri odpravljanju konfliktov, pri razvoju tretjih držav. Uh, no, ampak tudi, če bomo to počeli, bodo ljudje še naprej še naprej prihajali k nam. Zato moramo te tokove upravljati na ta način, da ne bodo ti ljudje padali v roke tihotapcem za ljudmi. E, in Antonijo Pancer je rekel, tihotapci sedaj upravljajo z pritokom beguncev in uh, migrantov. Mi tega do sedaj nismo naredili in smo s tem samo uh, Um, dali poslovne priložnosti tihotapcem. Če želimo zaustaviti tihotapce, moramo poskrbeti za zakonite in varne poti, uh, zato da bodo lahko ljudje tudi mm, v svojih izvornih državah ulagali prošnje za azil. Vse dokler ne bomo tega naredili, bomo uh, samo dajali poslovne priložnosti tihotapcem. Hvala, zmanjkuje nam časa, tako da. Eh, bomo poslušali še naslednji dve ideji in na vse, kar je bilo povedano, se boste lahko odzvali na koncu. Sicer um, sem nam ne bo uspelo držati časovnice. Mi morda bi pred naslednjima dvema idejama želela kaj povedati še komisija o programu za prostovoljce, Ne vem, eh, v kolikšni meri poznate ta program in eh, v kolikšni meri ste o tem razpravljali na preditvi za mlade v Štrasburu. Linda bo predstavila naslednjo idejo. Hvala lepa. No, vse skupaj je povezano z eh, zadnjim prispevkom, ki je govoril o tihotapljanju. Zadnje poročilo o tem, kažejo na tem, da se za to migransko krizo skriva masovno omrežje nezakonitih tihotapcev. Eh, zato je nujno treba poskrbeti za zakonite poti priseljevanja. Na ta način bomo zaustavili nezakonito priseljevanje. Več je treba narediti na področju kazenskega pregona, na področju zaščite Eh, meja in pa boja proti organiziranemu kriminalu. Eh, no, zato bi morali okrepiti tudi sile v tretjih državah, treba je poskrbeti za eh, sodelovanje z agencijami kot sta Europol, Eurojust, Eh, no, ampak težko je vzpostaviti sodelovanje s temi agencijami v tretjih državah. Zato je treba vzpostaviti sodelovanje med temi agencijami, med tretjimi državami in pa evropskimi državami. Na ta način se bomo lahko bolj učinkovito bojevali proti organiziranemu kriminalu. Eh, tako smo začeli tudi z centrom za boj proti tihotapcem in dobro bi bilo, če bi mi takšne takšne eh, centre tudi v tretjih državah in lahko bi začeli z novimi eh, misijami policijskega in pravosodnega sodelovanja, recimo v mediteranskih državah, tako kot je to bilo ugotovljeno tudi na regionalnem svetu na Balkanu. Prav tako pa je ključnega pomena, da v trenutnem političnem okolju poskrbimo za narativ, ki ne bo prikazoval migrantov kot tiste, ki so zločinci, ki širijo kriminal. Eh, ampak eh, moramo našo kritiko usmeriti predvsem na tih otapce. Stigmatizacija migrantov kot kriminalcev. Eh, ni samo napačna, ampak tudi zelo škodljiva. Eh, jasno moramo povedati, da niso migrantje tisti, ki bi izvajali zločine, ki bi eh, predstavljali mrežo organiziranega kriminala, ampak so to ravno te tihotapske združbe. Hvala lepa še, Mateus moj drugi predlog je, da bi vzpostavili bazo podatkov, v katerem bi lahko zbirali podatke o veščini, izobrazbi migrantov, s pomočjo katerih bi lahko eh, te eh, povezali z potrebami, ki obstajajo v državah članicah. Migranti bi lahko s pomočjo te podatkovne baze ulagali prošnje in države članice bi potem uh, obveščali imigrante, ali je glede na njihove kvalifikacije, usposobljenost bilo možno najti delovno mesto v dotični državi. Na ta način bi lahko zagotovili tudi, zadovoljili tudi potrebam eh, držav gostiteljic. Uh, Eh, torej, tukaj gre za dvosmerno pot. Eh, ne gre samo za to, da zadostimo željam migrantov, ampak moramo zadostiti tudi zahtevam držav eh, gostiteljic. Na ta način bi vse skupaj postalo tudi bolj pregledno. Kot sindikalist vem, kako težko je stopiti na trg dela, celo za nacionalne državljane. In ko gre za migrante, se ti soočajo vse z hujšimi izzivi. Gre za jezikovne prepreke, prav tako ne vedo, ali bodo njihove veščine, kvalifikacije priznane v dotični državi. In naloga držav gostiteljic je, da migrantom damo na razpolago ustrezne programe usposabljanja, samo na ta način eh, bodo imeli pravično možnost na trgu dela. In to me privede do še enega pomenega vedika integracije na delovnem trgu. Eh, treba je poskrbeti za sistem prepoznavanja kvalifikacij, ki jih imigranti že imajo. Pogosto so visoko kvalificirani, ampak ne prepoznavamo njihovih kvalifikacij, saj te niso priznane v Evropski uniji. Zato potrebujemo um, um, usklajen mednarodni okvir eh, certifikacij, eh, ki bi jih priznavale tudi države gostiteljice. Ampak za takšen sistem potrebujemo več investicij tudi v, mm, v javni sektor. Hvala, sedaj pa Teresa Jimenez. Sim, muchísima gracias, presidenta. Eh, Hvala lepa za vaše prispevke. Najprej moram povdariti, kako pomembna se mi zdi ta današnja seja. Dobro je, da se ukvarjamo z eh, migracijami. To je tema, ki zelo skrbi tudi mlade in zahvaljujem se vsem tem, ki ste danes tukaj. Eh, zelo pomembno je, da prisluhnemo tudi mladim in to eh, na skupni seji odborov DV in AFET. Mislim, da je tukaj na kocki kredibilnost Evrope. Sedaj je veliko na kocki. Ukvarjamo se z problemi problemom terorizma, varnosti. Eh, to je nekaj, kar vpliva na naša vsakodnevna življenja, ampak eh, ukvarjamo se zelo tudi z temo migracij in pa z begunsko krizo. Evropska unija si tukaj pred očmi mladih um, ustvarja ugled v, svoj ugled. Torej, eh, Na kocki je, ali bodo mladi v Evropo zaupali ali ne. ESZD govori o solidarnosti, uh, Eh, do tretjih držav, treba pa je pokazati tudi solidarnost do držav znotraj Evrope in te solidarnosti sedaj ni. Kakšno sporočilo bomo dali mladim, če se nismo sposobni dogovoriti o tej tako težavni temi? Mislim, da je pomembno se ukvarjati z problemom tudi izvora. Eh, ljudje govorijo o Evropi, kot da bi Evropa bila entiteta. Ne, Evropska unija so države, vsaka ravna po svoje. Eh, in eh, ne moremo pričakovati, da bo Evropa reševala vse. To je problem, ki se ga moramo lotiti pri izvoru, tudi v državah. Eh, problem je v tem, če tihotapci uporabljajo ljudi kot trgovsko blago. V teh ladjah umira na tisoče ljudi, oni pa na račun tega služijo milijone. Mislim, da bi morali močno pritisniti na trete države, na države gostiteljice moramo se tudi konkretno spopasti z tem nezakonitim poslom, nezakonitim trgovanjem, z problemom trgovanja za ljudmi. To je pravzaprav moderna oblika suženstva in eh, lotiti se moramo tega problema pri izvoru. Če ne bomo ravnali tako, potem uh, lahko še vedno uh, tukaj ponavljamo ena niste besede, potrebujemo torej več solidarnosti uh, znotraj Evrope, zunaj Evrope in pa soočiti se moramo z tem problemom nezakonitega trgovanja za ljudmi. Hvala lepa. Nihče drug ni rekel, da bi se moral nujno odzvati, tako da bi eh, slišali še zadnje pripombe o zadnjih dveh idejah. Začeli bomo pri Lindi. So, um, I think it's really important to discuss prime... No, mislim, da je nujno razpravljati o zavezah, o narativu v Evropski uniji. Evropska unija zavrača migrante. vsak dogovor, ki ga sprejme Evropska unija o migrantih, Uh, upošteva predvsem koristi Evropske unije in to ustvarja slab, uh, slab zgled uh, Eh, zato je treba v prihodnosti spremeniti narativ, zato da se bo situacija v prihodnosti v prihodnosti izboljšala. Če bomo gledali samo na naše lasne interese, potem to dolgoročno gledano ne bo izboljšalo varnostne situacije, socioekonomske situacije. Dolgoročno gledano ne bomo imeli možnosti izboljšanja odnosa med državami članicami Evropske unije in pa um, državami Južnega sredozemlja. To mislim, da je srčika problema. E, mislim, da gre tukaj v prvi vrsti za vprašanje politične volje in e, želim si, da bi se Evropski parlament zauzel za nekakšno bolj dosledno ravnanje, ki nam ga sedaj manjka. Andreja? Um, Želela bi se odzvati na prejšnja dva prispevka. Dejansko imamo v Evropski uniji problem z enotnostjo. Eh, seveda, dobro je, da imamo različna mnenja. Naš moto je združeni v raznolikosti, ampak kako bi lahko tukaj poskrbeli tudi za nekaj več soglasja. Mislim, da je eden izmed načinov to, da bolje prisluhnemo mladim ljudem. Mladi ljudje eh, se enostavno poenotijo in lažje sprejemajo razlike, ki obstajajo med njimi. Se pravi, še naprej treba investirati v programe za mlade ljudi, kajti ko v eh, vse skupaj vključite mlade ljudi, s tem njihovim dejanjem date neko težo tudi današnji dogodek je zelo pomemben za nas. S tem nam dokazujete, da, nam, da nas poslušate in vsekakor upam, da bodo nekatere izmed naših idej postale tudi resničnost. Se pravi, hiša brez enotnosti je hiša brez moči, tako da mislim, da bi morala tudi ta hiša postati bolj enotna. Še Mateus. Hvala lepa. Hvala lepa za vašo podporo. Vesel sem, da so, nam, da so vam všeč naše ideje. Mislim, da bi danes morala Evropska unija stopiti skupaj, morala bi dokazati, da so države članice sposobne reševati to migracijsko krizo, ki jo trenutno prestajamo. Mi trije predstavljamo največji dogodek, največjo prireditev za mladih. Mi predstavljamo vašo mlado Evrope in mi trije smo dokazali, da želimo Evropo, ki bo združena, ki bo solidarna in dokazati želimo, da imajo tudi mladi veliko zapovedati in želimo, da nam prisluhnete. Hvala. Hvala lepa. Preden zaključimo, bi želela povabiti še predstavnika Evropske unije, če se želi odzvati na povedano. Marija De Paulis, izvolite. Um, you, uh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Devko že rešuje glavne razloge za migracije. Naj vam dam nekaj primerov na kratko. Izvajamo ukrepe, s katerimi dajemo priložnosti mladini v desetih državah, zato da lahko sodelujejo pri sprejemanju političnih odločitev. Izvajamo tudi projekte na področju eh, poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Iščemo tudi priložnosti za dostop do trg dela, poskušamo zapomniti to vrzel med izobraževalno sfero in trgom dela. Želimo tudi, da bi v državah partnericah priznavali kvalifikacije drugih, da bi zagotovili večjo mero mobilnosti med državami. To seveda niso edini eh, glavni razlogi, je pa treba te težave obravnavati od otroštva eh, naprej. Ti otroci bodo namreč postali naslednja generacija migrantov in veliko otrok migrantov prihaja eh, v Evropo brez spremstva. Ti so seveda zelo radljivi imamo nabor ukrepov v ta namen. Smo tisti generalni direktorat, ki skrbi za dosledno delo v komisiji, obenem pa upoštevamo tudi druge politike, ki se izvajajo v Evropski uniji. Sodelujemo tudi z humanitarnim uradom ECO. poskušamo zagotavljati izobraževanje in pa osnovne storitve beguncem. To so zgolj eh, nekateri primeri našega dela, če pa eh, potrebujete več informacij, lahko stopite v stik z nami. Najlepša hvala, rada bi se zahvalila našim današnjim gostom. Vidite lahko, da poskušajo evropske institucije iskati rešitve za migransko krizo, ampak pogosto eh, naletimo na blokado v državah članicah. Tudi tam so eh, seveda razmere težavne. Veliko je odvisno od javnega mnenja. Ni dovolj, da govorimo o tem zgolj tukaj, ampak se moramo vrniti v naše države, v vaše države in eh, tam zagotoviti konsens. Boriti se moramo na vseh ravneh, pritisniti na vseh stranih če si želimo boljšo evropsko politiko. Hvala eh, našim gostom, prosim za aplaus. Mislim, da je dobro, da obravnavamo te različne teme v različnih odborih. Hvala za vašo predstavitev. Bili ste zelo disciplinirani, zelo osredotočeni. Upam, da bodo tudi kolegi in kolegice. Uh, postopali tako v naslednji razpravi. Seveda pa lahko ostanete z nami eh, tekom naslednje razprave, če želite. Kolegi in kolegice, naslednja točka je točka številka 13 na dnevnem redu.